dnevnim redom, je prva razprava. Ustno vprašanje komisiji. Ustno vprašanje pa je predložil gospod Charles Görens v imenu skupine liberalcev. In sicer to zadeva problem omejene dostopnosti nekaterih cepiv za države v razvoju. Gospod Görens, beseda je vaša za dve minuti in pol kaj ti vi ste pripravili to vprašanje. Prosim. Merci, monsieur le président. Hvala, gospod predsedujoči. V okviru eh, tega vprašanja bi eh, želel tukaj eh, orisati nekaj glavnih točk in sicer, kar se nanaša na omejevanje dostopa nekaterih cepiv za države v razvoju, zlasti pa eh, cepiv nasploh. Problem ni nov in sicer gre za vprašanje, ki se vedno znova zastavlja tudi v zvezi s sezonsko gripo. In novi virusi te gripe eh, se najprej pojavijo v državah v razvoju. In zato laboratorije industrializiranih držav razvijajo eh, nova cepiva, vendar pa najprej potrebujejo in si morajo preskrbiti seve virusov, eh, kjer se nove vrste, nove oblike gripe pojavljajo. Ko enkrat eh, razvijajo eh, ta cepiva, pa se potem zgodi, da južno prebivalstvo na jugu ostane brez tega in potrebno je zaustaviti to nepravično eh, eh, ureditev in eh, zagotoviti ustrezna finančna sredstva. Zato me zanima, ali nam lahko komisija pove o sredstvih, ki so predvidena in kaj namerava storiti, da bi odpravila to krivico. Tu eh, so eh, tudi prizadevanja Združenih narodov in eh, druga prizadevanja za to, da bi se lahko zagotovilo dostop do teh cepiv. In v svoji pisnem prispevku tega nisem omenil, vendar se lahko vprašamo, kakšne so te ovire in če te ovire so, ali je Eh, Evropska unija pripravljena sprožiti razpravo v okviru svetovne trgovinske organizacije. Ali lahko komisija tudi pove, kakšni specifični ukrepi eh, so lahko predvideni eh, in kako ukrepati za to, da bi bil dostop do cepiv pravičnejši. Hvala lepa. Hvala, gospod Görens. Zdaj pa dajem besedo komisarju Orbanu ki bo odgovoril v imenu komisije. Gospod Orban, prosim. Doamne președinte, doamnelor și domnilor, mulțumesc distinsului parlamentar Charles Hvala, gospod predsedujoči, spoštovani poslanke in poslanci. Hvala gospodu Görencu za njegovo vprašanje. Pri odgovoru na to vprašanje lahko povem še stvar ali dve o pandemiji gripe. Obenem pa lahko spregovorim tudi o nekaterih vidikih tega, kar počne komisija, da bi našli rešitev za problem, s katerim se soočajo države v razvoju. Interno in zunanje smo se morali odzvati na krizo. To je kriza, ki zahteva globalni pristop, če želimo učinkovito zaščititi svoje državljane. Pokazati pa moramo tudi solidarnost z državami v razvoju. Omenjal sem učinkovitost, kajti imamo sistem za opozarjanje in za sledenje razširjanju virusa pa tudi za spremljanje učinkovitosti ukrepov, ki smo jih sprejeli za boj proti pandemiji. Vse to je nujno, to so ključni ukrepi, kajti pripravljamo sebe in tudi svoje rešitve. Kar pa zadeva solidarnost. Evropska unija je najpomembnejši darovalec, pomoči za razvoj, razvojne pomoči in kot takšna mora pomagati državam v razvoju pri soočanju s to novo grožnjo. Da bi ta problem rešili, komisija, pa tudi celotna Evropska unija mora sprejeti vse potrebne ukrepe, da bi ustavili širjenje gripe H1N1. Smo v stiku z Svetovno banko in drugimi mednarodnimi organizacijami, zato da bi zagotovili ustrezne postopke za pretok informacij in tudi za tehnično pomoč. Želimo, tudi zagotoviti določene finančne instrumente. Naprimer, Svetovna banka naj bi zagotovila sredstva za te države. Povedali smo že, naprimer, da svet še nikoli ni bil tako pripravljen na pandemijo. Evropska komisija ima še vedno zelo pomembno ulogo v teh sistemih. še več, ti sistemi so namenjeni boju proti vsem vrstam grožen zaradi gripe. Sedaj pa kar zadeva pomoč državmu razvoju na področju cepiv. Kot odziv na to pandemijo smo sprožili razpravo v okviru Svetovne zdravstvene organizacije, ki traži dve leti in razprava poteka specifično o temi zdravil. Svetovna zdravstvena organizacija je imela zamisel, da bi ustanovili to delovno skupino in ta teden bo v Ženevi Svetovna zdravstvena organizacija poslušala prve predloge te skupine in Evropska v tej skupini zelo pomembno vlogo. Končna priporočila bodo predstavljena upravi SZO na koncu januarja. tako bomo lahko videli, kakšno je najboljše ravnovesje pri spodbujanju raziskav in razvoja za nova zdravila. In vedeti moramo, da so raziskave in razvoj tukaj pred, predvsem zasebne, kajti govorimo o intelektualni lastnini, ki v bistvu spodbuja raziskave in razvoj. Po drugi strani pa moramo zagotoviti pošten dostop do teh proizvodov, ki nastanejo na podlagi raziskav in razvoja. Mednarodna skupnost ima svoje pomisleke o tem, kako zagotoviti biološki material za raziskovalno delo. Ampak treba je zagotoviti pregledno sodelovanje med različnimi zainteresiranimi stranmi zato, da lahko zagotovimo, da bodo tisti instrumente, s katerimi se lahko odzivamo na pandemije, na voljo globalno in sicer čim prej. Zato novo obliko gripe ni bilo na voljo cepiva in zaradi tega so se pojavile težave pri zagotavljanju dostop do določene količine zdravil. Popraševanje je bilo zelo veliko. Poprašanje je prihajalo iz držav, ki so si ta zdravila lahko privoščila in številne države so želele tudi vzpostaviti rezerve za ta zdravila. In družbe so navedle, da bo 10 odstotkov zdravil na voljo za prodajo po nižjih cenah kot solidarnost za države v razvoju. Nujno je, da skupnost zagotovi sredstva za države v razvoju, da se lahko borijo proti pandemiji. Ampak tukaj ne gre samo za dostop do cepiv. Ko so cepiva enkrat na voljo, je treba sprejeti še dodatne ukrepe. Zato je treba podpirati zdravstvene sisteme v teh državah Pomembna pa je tudi podpora, ki jo zagotavljajo komisija in države članice, naprimer tako, da zagotavljajo pomoč za specifične projekte, proračunsko pomoč in pomoč za mednarodne organizacije. Vendar vsaka država je odgovorna za svoj razvoj in vsaka država si more sprejeti zaveze, s katerimi zagotovi, da se razvoj porabi na ustrezen način. Z upoštevanjem tega bomo natančno spremljali širjenje bolezni in bomo poskušali ustrezno ukrepati, če želimo. Poskrbeti, da se bomo odzvali na to krizo, moramo zagotoviti, da se bodo zdravstvene organizacije lahko ustrezno opremile in zagotovile skrb za bolnike zdravila morajo biti na voljo na pošteni osnovi. V primerih resnih kriz pa lahko seveda komisija mobilizira tudi humanitarno pomoč in pokaže določeno mero spretnosti pri redistribuciji tistih sredstev, ki so že bila namenjena za pomoč določenim državam. V primeru resnih kriz lahko nevladna organizacija in večje institucije odigrajo ključno vlogo. Komisija pa ve, da se lahko zanesemo na učinkovitost teh organizacij. Hvala, komisar. Sedaj pa bodo spregovorili poslanci v imenu različnih skupin v parlamentu in prvi je gospod Gay Mitchell v imenu skupine EPP. Dve minuti. Gospod predsedojoči, hvala. Neizogiben prihod pandemije gripe, je povzročil, da sedaj govorimo o cepivih. In to je že dolgotrajen pristop oziroma problem za svetu razvoja. Usno vprašanje je danes postavilo pod vprašanje neenakost in hipokrizijo držav, razvitih držav, ki za ceno držav v razvoju dobijo cepivo, potem pa to isto cepivo prodajo nazaj državam v razvoju. Želimo zagotoviti, da bi vsi imeli dostop do cepiv in zato moramo vzpostaviti sistem, kjer bodo najrevnejši ljudje na svetu, ki so bolj izpostavljeni bolezni, prav tako imeli možnost, ki se nam na Zahodu zdi samoumevna, zato da se obranimo pred boleznimi. Tuberkuloza je na primer primer tega, kakšna je razlika med državami razvoju in razvitimi državami. V razvitem svetu so ljudje redno cepljeni, še posebej otroci, in tako dosežemo 80-odstotni 80 upad te bolezni. V razvijajočem se svetu 26 odstotkov smrti povzroči tuberkuloza. Tuberkuloza je še toliko hujša tam, ker je to bolezen, ki se širi po zraku, še posebej v tesno naseljenih območjih in naseljih, ki so tako pogosta v državah v razvoju. Velik odstotek v podsaharski Afriki bo razvil tuberkulozo, še posebej zato, ker je tam tudi virus HIV. Pri nas pa imamo na voljo boljše programe za to. Zgodba o uspehu o imunizaciji, imunizaciji je, na primer, so ošpice. V letu 2000 je bilo 90 odstotkov in do leta 2006 smo uspeli ta odstotek močno znižati. Jasno je, da cepljenje pomaga in odgovorni smo do teh ljudi, ki trpijo zaradi odsotnosti cepiv. Zato pozivam, da v tej hiši še naprej zagotavljamo pritisk, da bo to na voljo najrevnejšim. In še postopkovno vprašanje, preden končam, gospod predsedujoči. Prosim uredite dvigala. Vozil sem se gor in dol, dvigaloma pa urada so se zataknila. Vsi se pritožujejo in nekaj je prav gotovo treba storiti. Gospod Mitchell, kar zadeva postopkovno vprašanje. Naj vam povem nekaj, kar bo morda skrivnost na naslednjem v zadnjem zasedanju predsedstva sem tudi sam omenil to situacijo, ki ste jo pravkar opisali. Nažalost se to ne dogaja samo v Strasburu, ampak tudi v Bruslju. V nekaterih tednih je bilo pravzaprav nemogoče priti iz enega konca zgradbe do drugega, kaj ti dvigala niso delovala. Upam, da bo predsedstvo sporočilo posredovalo ustreznim službam in da bi lahko dvigala, popravili sedaj pa dajem besedo gospodu Cashmanu v imenu socialistov. In sicer dve minuti. Uh, Hvala, gospod predsedujoči. Želim, da spet spregovorimo o cepivih, ki preprečujejo smrti. Mislim, da bi se temu morali posvečati. Seveda podpiram poziv za zadevo proti gripi H1N1, ampak želim, da si stvari ogledamo širše. Dejansko imamo na voljo sisteme, ki delujejo. Cepiva delujejo, poglejmo si pneumokokalne bolezni. Te bolezni povzročajo pljučnico in druge bolezni in niso dobro poznane, čeprav so to glavne bolezni, ki bi jih lahko preprečili s cepljenjem za otroke v razvijajočem svetu. Te bakterije povzročajo pljučnice, ki pomorijo 2 milijona otrok vsako leto. In to je izziv, ki ima rešitve. Komisija in države članice so se že zavezale k temu, da bodo podpirale cepljenje v najrevnejših državah na svetu. Podpirajo mednarodno organizacijo za cepljenje in to je nekaj, kar vi niste omenili. Ampak lahko storimo več in moramo storiti več da se borimo proti tem boleznim in da pomagamo razviti tudi nova sredstva preprečevanja. Ta zaveza zagotavlja novo priložnost. Novo priložnost, da države zaščitijo svoje otroke pred tem morilcem. Ampak 71 držav, ki je upravičenih do tega, od teh se jih je samo 20 oziroma manj kot 20 prijavilo za pomoč. Opominjam vas, da je širši dostop za cepiva glavni način za doseganje razvojnih ciljev tisočletja, da zmanjšamo smrtnost otrok do leta 2015. Zagotoviti moramo, da bodo ta cepiva na voljo državam, ki jih najbolj potrebujemo. To, potrebujejo. to je preprost ukrep, ki bo rešil življenja milijonov otrok v tej hiši je sedaj na voljo pisna deklaracija in pozivam poslance, da jo podpišejo in dejansko storijo nekaj, kar je pomembno. Hvala. Ja, Hvala, gospod Kešman, za eno minuto v imenu prične skupine Alde. Hvala predsedujoči. Ta teden vemo, da večina naših držav začenja s prvim valom cepiv proti gripi A. Hkrati pa moramo usporedno eh, tudi ugotavljati, da pravzaprav ni prišlo do velikega napredka eh, na tem področju v državah v razvoju in to vpliva na milijone otrok, ki vsako leto umrejo zaradi najrazličnejših eh, patologij vlogi, ki jih je omenil kolega Mičel. Ne rečem, da je rešitev enostavna, kaj ti gre za dostop do cepiv, ki ga ni moč naprimer primerjati z dostopom do zdravil nasploh. In eh, to je eh, pogosto zelo težko, so pa tudi pozitivne razsežnosti, eh, če ne pride do mutacije virusov. In gre za 3 milijarde dos vsako leto in vse to je uprit eh, vzpostavljanja svetovne eh, strategije na tem področju. Bom eh, tako sklenila predsedujoči, Evropska unija mora brez zadržkov podpreti pravično delitev in dostop do teh cepiv, ustvariti moramo tudi ustrezne pogoje za zasebna in javna partnerstva v boju, učinkovitem boju proti, proti proti eh, tem eh, problemom. Hvala. Hvala. V imenu politične skupine GUE NGL za minuto in pol, gospa Matijas. Najlepša hvala. Dovolite mi, da počrtam, kako pomembno je pravzaprav to vprašanje cepiv. Gre za vprašanje, ki je bistvenega pomena in se dotika pravičnosti. Pred nami je pandemija in eh, gre za države južne poloble, ki bodo najbolj prizadete. Poleg tega bodo trpele eh, zaradi širjenja določenih eh, bolezni in sever je velikokrat kriv. Mi pa smo pasivni, gledamo samo, kako milijone in milijone ljudi umira zaradi pandemije, ampak eh, mi smo tukaj že poiskali rešitve. Naši ljudje več ne zbolevajo. Govorim o malariji, govorim o tropski vročici, govorim o številnih boleznih, ta seznam je neskončen. Države južne poloble pa še vedno trpijo in oni se ne morejo boriti proti omenjenim novim oblikam. Mi kot sever se lahko borimo, ampak še vedno nimamo učinkovitih vprašanj na te odgovore, še vedno nismo zagotovili ustrezno pomoč. Pa še eno stvar bi rada omenila. In sicer gre za problem, ki ga ne smemo obravnavati samo z marketinškega ali poslovnega vidika. Gre za zdravstveni problem, gre za globalni problem in eh, pomagati moramo južni polobli. Pomagati moramo manj razvitim državam sveta. Zato me zanima naslednje. Ali bomo samo čakali ali bomo stali križem rok, ker imamo veliko cepiv, polno skladišče cepiv imamo v tem trenutku kaj bomo naredili, ali bomo poskrbeli samo za nas in eh, potem samo kasneje poskrbeli za manj razvite države, ker mislim, da moramo tem državam nujno zagotoviti dostop, če naj jim pomagamo. Potem pa tudi vprašanje za svet in komisijo. Ali res lahko samo počakamo ali bomo samo pasivno gledali, kako se bo pandemija razvijala na južni polobli. Hvala, gospa Matijas. Sedaj pa govorniki, ki govorijo v svojem imenu. Za eno minuto, gospod Guerrero. Najlepša hvala za besedo. Lahko povem, da sem res izjemno zadovoljen, da danes lahko prvič tukaj spregovorim. Res eh, hvala, veliko čast mi je. Ampak eh, dovolite mi, da v prvi vrsti podprem to vprašanje. Imamo velik interes, da se to reši. Gre za države v razvoju, ki se morajo obrožiti tako, da se bodo lahko borile proti pandemiji virusa gripe AHNN1. Ampak poleg te pandemije želim omeniti še eno stvar. Veliko bolezni je in eh, gre za neenakomerno prerasporeditev teh bolezni glede na razvite in manj razvite države. Gre za to, da v razvitih državah teh bolezni ni. Te države morajo zagotoviti varstvo zdravja svojega prebivalstva, vendar zato nimajo potrebnih sredstev in te države, ki se morajo boriti proti ajcu, malariji in drugim nalezljivim boleznim, potrebujejo cepiva, ki jih danes nimajo in ki si jih tudi ne morejo privoščiti. Zato bi želel, da komisija in komisar je že nekaj tega omenil, potrebno je tudi iskati partnerstva s tistimi, ki spodbujajo programe, eh, potem, da bi se našli tudi donatori, zato da bi se zagotovilo dostopnost teh držav do generičnih eh, zdravil. Hvala lepa. No se ha producido eh, ninguna petición en el procedimiento. Drugih zahtev ni, kar zadeva postopek pritegnite mojo pozornost, catch the eye, zato bom sedaj dal besedo predstavniku komisije, gospodu Orbanu, ki bo zaključil razpravo pri tej točki. Izvolite. Um, Najlepša hvala za besedo, gospod predsedujoči. Poleg tega, kar sem že poudaril uvodoma, ko sem spregovoril, bi sedaj želel podariti še dodatne vidike pri tem vprašanju. Evropska komisija je tista, ki vedno zagotavlja finančno podporo in financiramo programe v številnih državah v razvoju. Podpiramo specifične projekte, programe, ravno tako to financiramo v okviru splošnega proračuna. Skupaj eh, s partnerji se odločamo, kako lahko s svojimi inštrumenti pozitivno prispevamo k temu, da se borimo proti pandemijam. Dovolite mi, da še enkrat podarim nekaj, kar sem že rekel uvodoma. Evropska komisija nima na voljo tehničnih in finančnih instrumentov, da bi sami kupovali cepiva in jih poslali v te države. Ampak vseeno lahko sodelujemo skupaj s Svetovno zdravstveno organizacijo in eh, lahko sklepamo različna zavezništva, potem sklepamo sporazume zainteresiranih eh, strani in na tej podlagi se bomo lahko ustrezno pripravili, tako da se bomo ustrezno odzvali. Najlepša hvala. Hvala predstavniku komisije. S tem smo izčrpali to točko na dnevnem redu. Na vrsti je naslednja točka na dnevnem redu. Gre za izjavo komisije, govori pa o finančni in eh, gospodarski situaciji v Moldaviji. Še enkrat bom sedaj predal besedo predstavniku komisije, gospodu Orbanu.